Kolegi iz odbora budžet se bodo usedli in najprej testno glasovanje, če lahko prosim, da vsi ustavite glasovalne kartice. Predsedujoči nima kartice, bomo dodali še en glas predsedujočega, sedaj torej testiramo. De... One. One more. One more.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 So, you, you, you want to chair the vote? Okay. So, I... Tako, zaključili smo testiranje. Nadaljevali bomo z glasovanjem o namestniku upravnega direktorja odbora obveščam o tem, da koordinatorji z soglasno odločitvijo po neformalni predstavitvi priporočata konferenci predsednikov, da gospod Laslo Andor postane neodvisni član usmerjevalnega odbora EFSI. Konferenca predsednikov bo na tak način imenovala kolega, ki mu seveda čestitamo. Sedaj pa glasujemo najprej o tem, ali bo gospa Molterer oziroma gospod William Molterer ali bo še naprej eh, upravni direktor tukaj in vse. In sicer imamo tajno glasovanje, glasujete. <laughs> <laughs> Yeah, technically, I think we cannot count that because uh, you can't. It's, I Mislim, da tehnično tega glasa torej ne moremo upoštevati. I, I Hurry up! Okay, we close the vote. Prav, zaključujemo z glasovanjem. 44 za, 2 proti, 6 vzdržanih. Kandidat je torej potrjen. 45 za. Tako, sedaj pa glasujemo o gospe Iljanica Novi kot namestnica upravnega direktorja in sicer eh, gre za ponovno izvolitev. Glasujemo tajno glasovanje. We close the vote. Glasovanje je zaključeno, 44 za plus en glas, tri je proti, pet vzdržanih, čestitam. Torej čestitamo Iljanica Novi. Aplaus obema in tudi gospodu Andorju. Preden zaključimo eh, sestanek, moramo sprejeti zapisnik 2. julija. Če nihče ne nasprotuje, je ta zapisnik sprejet. Najlepša hvala vsem skupaj. Seja je zaključena. Hvala vsem skupaj